amandmajo, ki je bil sprejet v prvi eh, obravnavi in ki ga je v celoti potem sprejel svet. In zato upam, da bi ti kolegi lahko eh, čisto z mirno vestjo glasovali za vse druge predloge sprememb. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Luling. S tem je ta razprava zaključena. Jutri pa bomo glasovali. Stegemo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za priporočil za drugo obravnavo gospe priporočevalke Tikao in za energetsko učinkovito stavb. Prva ma, kot prva ima besedo gospa priporočevalka Tikao. Izvolite. Prešedinta, domnule komisar. Gospa predsedujoča, gospod komisar, leta 2008 je Evropska unija si zadala cilj, da bo zagotovila zmanjšeno porabo energije za 20 odstotkov in da bo 20 odstotkov porabe energije pridobljenih iz obnovljivih virov. Evropski voditelji so zastavili cilj, da bodo povečali energetsko učinkovito za 20 odstotkov do leta 2020. Stavbeni sektor predstavlja 40 odstotkov celotne porabe in ustvari 35 odstotkov vseh emisij. Če bi izboljšali energetsko učinkovitost stavb, bi s tem znatno prispevali k izboljšanju kakovosti evropskih državljanov, evropske družine namenijo 30 odstotkov svojih prihodkov za plin, za vodo, za elektriko. Za družine z nizkimi prihodki pa to predstavlja celo 54 odstotkov vseh prihodkov. Z energetsko učinkovitostjo bi zmanjšali račune za energijo. S tem pa bi ustvarili tudi 2,7 milijona novih delovnih mest do leta 2030 v Evropski uniji. Novembra leta 2008 je komisija predstavila predlog za direktivo za energetsko učinkovitost stavb. Aprila 2009 je Evropski parlament in svet. Zma, ja, svet in parlament sta sprejela energetski paket v času švedskega predsedstva. Je prišlo do pogajanj in dogovorili so se o tehničnih vidikih tega predloga. Cili so da bi uvedli nove uvodne navedbe in člene v zvezi s financiranjem. Komisija mora dati na voljo finančne inštrumente in finančne ukrepe za to, da bi dobili nov predlog do leta 2011. To podpira tudi izjava komisije. Do leta 2020 bi vse stavbe morale imeti porabe enake nič in večina energije bi morala priti iz obnovljivih virov. Časovni rok za države članice je dve leti. Države članice so si tukaj zadale zelo jasne cilje. Energetska učinkovitost stavb, ko gre za obnovljene stavbe, bi morale upoštevati minimalne rezultate grede očinkovitosti. Poštevati pa je treba tudi elemente stavb. To bo vplivalo na celotno očinkovitost stavb. Imamo tudi nove ukrepe glede certifikatov in energetskih izkaznic. Določbe glede izdajanja energetskih izkaznic, tudi ko gre za energetske kazalnike in izkaznice predsedujoči je prekinil govornico in ji svetoval, da govori počasneje. V izkaznice bi morali vključiti tudi energetske kazalnike in to dodati v pogodbe, ko gre za prodajo ali najem. Potrebovali bi več transparentnosti, ko gre za akreditacijo strokovnjakov, lastnikov in eh, prebivalcev. Uvede se tudi nove določbe za specialiste in arhitekte, da upoštevajo energetsko učinkovitost stavb, da uvedejo nove inteligentne števce, kot tudi inšpektorje za nadzor, zato da bi privečevali še več energije. Do le, junija leta 2011 mora komisija pripraviti metodološki okvir zato da bi lahko ocenili stroške in minimalne standarde za energetsko učinkovitost. Direktivo bomo pregledali 1. januarja 2017. To temelji na dogovoru iz leta 2009 med Evropskim parlamentom in svetom. Zato predlagam, da poročilo podpremo. Hvala lepa. O Epitropo Šokirjus uh, Oettinger. Gospod Oettinger. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. V politiki imamo redko priložnost, mm, da predstavimo predloge in ukrepe kot situacijo win-win, kjer vsi pridobimo. Sedaj imamo takšno situacijo z novo direktivo do energetske učinkovite stavbe, lahko to zaštevamo. Predstavlja 4 odstotke odstotkov vse porabe energije in 35 odstotkov vseh emisij CO2 v Evropski uniji. Z gospodarskimi ukrepi za zmanjšanje porabe stavb bi lahko prispevali k doseganju naših ciljev 2020-2020 za zmanjšanje toplogrednih emisij in za varčevanje z energijo. S tem pa bomo tudi povečali našo varno dobavo energije in ustvarili nove, nova delovna mesta. Z direktivo bomo prispevali k temu, da bodo nov, nacionalne zakonodaje na področju gradnje poskrbeli za to, da bomo imeli večjo energetsko učinkovitost, kar bo dobro tudi za potrošnike. S tem se bomo borili na uspešen način tudi proti podnebnim spremembam. Imamo tri pomembne elemente v tej direktivi, s katerimi bomo dosegli velik korak naprej. Prvič, z novimi nacionalnimi pravili za novo gradnjo bomo prihranili na, energijo, na energiji. Gre za manjše stavbe, za večje stavbe. Vse to spada v to direktivo, tudi ko gre za obnovo in menjavo oken, naprimer. Za najemnike, za naše potrošnike, za kupce bomo dali na voljo pomembne informacije glede porabe energije. In s tem bomo dobili pomembne informacije tudi za vrčevanje z energijo v stavbah. Tudi za nizkoenergetske stavbe bomo imeli spodbude po letu 2020 bodo vse nove gradnje morale upoštevati minimalne standarde glede energetske učinkovitosti. Zaradi vseh teh razlogov je nova direktiva velik uspeh evropske energetske politike. Rad bi se zahvalil vsem poslancev, še posebej vam, gospa Tikal za odlično sodelovanje v zadnjih mesecih in tudi za hitro sprejetje te direktive. Res je, da lahko učinkovito poskrbimo za večjo energetsko učinkovitost in prihranek, če lahko hitro sprejmemo direktivo. Zato moramo na bolj učinkovit način izkoristiti že obstoječe finančne inštrumente, naprimer Evropski strukturni skladi in s tem financirali nove ukrepe za energetsko učinkovitost. Res pa je, države članice tega še vedno ne počnejo. Zato bi radi pozvali države članice, da finančno poskrbijo za spodbujanje tega prehoda na energetsko bolj učinkovite stavbe. Zato bomo namenili 51 milijonov evrov iz strukturnih skladov za projekte za povečanje energetske učinkovitosti. Prepričan sem, da bomo s podporo Evropskega parlamenta storili velik korak naprej na tem področju. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu skupine PPE ima besedo gospod Rudik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegica Tikao. Resnično vam čestitam za to poročilo. S tem smo storili velik korak v pravo smer. Imamo več kot 160 milijonov stavb v Evropski uniji in te je treba sanirati. Zato da bi porabili čim manj energije in da bi zmanjšali energetsko porabo v celoti. 40 odstotkov celotne energije gre za gretje stavb. Upam, da bi lahko 55 odstotkov s, s takšnimi sanacijami zmanjšali do leta 2020. S tem bomo ustvarjali tudi nova delovna mesta. Verjetno bomo porabi, eh, potrebovali tudi nove vrste izobraževanja za obrtnike, za delavce. Potrebujemo nova majhna podjetja, ki se bodo specializirali za takšne sanacije, za takšne obnove in da bodo lahko potem plačevali tudi više plače. To je najboljši način za izhod iz te krize. S tem bi dobili nove prispevke v javčne finance preko davkov. Tako bomo porabili tudi manj fosilnih goriv in več iz obnovljivih virov. Nadomestilo fosilnih goriv pri porabi in produkciji je nujno za prihodnost in bomo zmanjšali tudi stroške v gospodinstvih. To moramo upoštevati za naše potrošnike, da ne bomo delovali tako, kot smo v zadnjih deset letih. Sedaj moramo še naprej investirati tudi v časih krize, kajti to je najboljši način za izhod iz te krize in to moramo storiti s čim manj birokracije. Najlepša hvala. Eh, ja. Najlepša hvala, gospod Balčitis. Minuten pa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Naj se sprva zahvalim in čestitam gospe Tikau za njeno delo pri tem poročilu. Sporazum dosežen z svetom je zelo ambiciozen in predstavlja nov kvalitativni preskok v tem sektorju. Sedaj so države članice tiste, ki morajo začeti direktivo izvajati pravo časo. Energetska učinkovitost stavb je zelo pomembna v kontekstu eh, notranjega trga in energetskega sektorja. Eh, Stavni sektor je prav gotovo tisti, ki lahko prihrani ogromno energije in to je pomembno za eh, nove države članice še posebej. Ljudje, ki živijo v starih stavbah, pa so ponavadi tudi tisti, ki zaslužijo manj, njihove eh, dohodki niso dovolj za plačevanje visokih računov. Če želimo doseči eh, zahtevo po nični porabi energije, potem bo to še toliko bolj zahtevno za gradbeni sektor. Cilj je res ambiciozen in upam, kolegice in kolegi, da bo to dejansko zaživelo v praksi. Pol je tri lepta. Najlepša hvala. Gospa Hall, tri minute imate na voljo, izvolite. Gospod predsedojoči, tudi sama želim čestitati gospeti Kao, ki je z ogromno predanostjo delala na tem poročilu. E, zaradi pravnih prilagoditev, zaradi Lizbonske pogodbe e, je prišlo do zamika in ravno zaradi tega je veliko več izpustov CO2 prišlo v ozračje, kot če bi zaključili to delo prej. V tej prenovitvi je dejansko nekaj elementov, ki smo jih smatrali za zelo radikalne, eh, ko so jih eh, prvič bili predlagani, eh, naprimer tisoč metrska zahteva in tudi to, da vključujemo tako imenovane stavbe za nično energetsko porabo do leta 2021. Nažalost pa te eh, zahteve za novogradnje ne bodo pripomogle k ciljem za leto 2020, še posebej zaradi tega, ker se zavedamo, da bomo eh, se sedaj sprijatelji z 30 odstotnim zmanjšanjem izpustov CO2. To pomeni, da se spreminjajo postajajo cilji na področju podnebnih sprememb in ravno zaradi tega moramo uspeljati strožje zahteve na področju energetske učinkovitosti. Tri stvari bi predlagala, ki jih moramo realizirati, če res želimo uh, izrabiti obstoječi potencial. Bistveno je, da komisija uh, pripravi zelo dobro metodologijo uh, za uh, prenove in izračune na tem področju. Do leta uh, eh, 2014 eh, bo poteklo predno, uh, bomo um, začeli uporabljati izračun stroškovno optimalnih ravni. Ravno tako je treba postaviti nacionalne cilje za izboljšanje posameznih odstotkov za obstoječe stavbe. In če imamo evropsko zavezojočo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 Eh, pomagalo, da razumejo, da je najenostavnejši način doseganja energetske učinkovitosti sistematično prenavljanje stavb. In eh, kot tretje in ne na zadnje, države članice morajo zagotoviti sredstvo vnaprej za eh, izboljšanje energetske učinkovitosti, ne glede na delo poročevalke in poročevalcev v senci. Pri tej prenovitvi nismo dosegli vsega tistega, kar si parlament želi in zaradi tega je toliko pomembnejše, da dobimo sredstva že sedaj in jih vključimo v program za gospodarsko oživitev in upam, da se tukaj komisija ne bo obotavljala. Ravno tako pa pozivam komisijo in tudi glede na to, eh, kar je bilo zapisano v drugih dokumentih o eh, šipki iz šibkem izvajanju zakonodaje o energetski učinkovitosti, torej pozivam komisijo, da zagotovi pravočasno in celotno izvajanje te direktive. Gospod Turmes. Gospod komisar, gospe in gospodje, čestitam gospe Tikav in celotni ekipi poročevalcev v senci. Brez močnega Evropskega parlamenta ta direktiva ne bi bila tako dobra. V mojih dveh minutah in pol bi se osredotočil manj na direktivo kot na to, kaj je treba še postoriti in da opozorimo na pomankljivost te direktive in to so stare stavbe. V Evropski uniji v časih krize moramo povečati energetsko učinkovitost. In zato potrebujemo pobudo strani komisije za evropske stavbe, ki potrebuje štiri točke, torej poma, pomoč državnih organov za izvajanje zadnje direktive nismo pravilno izvajali. Gospod Pötinger, V generalnem direktoratu imate enega samega uradnega za to, za to področje, ki odhaja iz Julija. Kako boste poskrbeli za to, da boste naprej dobro delali na tem področju in drugič finančne modele? Kaj lahko storimo v komisiji za to, da bi regionalna sredstva na boljši način lahko uporabili tudi za obnovo stavb? in da bi porabili tudi tisto, kar ostane iz konjunkturnih programov. Tretjič, potrebujemo višjo delovno produktivnost, ko gre za gradnjo. Torej, zato potrebujemo boljšo izobrazbo in šolanje, s tem bomo povečali produktivnost, izboljšali pa bomo tudi delovne pogoje in plače v, na področju gradbeništva, kar je zelo, no, na zelo nizki ravni v Evropski uniji. To bo povzročilo tudi za socialni dialog na evropski ravni med podjetji in med zaposlenimi na področju gradbeništva. In četrtič, potrebujemo tudi večji povdarek na gradnjo na področju raziskav in razvoj, da bi nove stavbe gradili v smeri nične porabe energije in da bi iznajdli nove načine za obnovo starih stavb. To lahko storimo na stroškovno očekivni način, če najdemo boljše načine za to in sredstva v Evropski uniji za raziskave in razvoj bi lahko porabili za to, s tem bi pomagali tudi nacionalnim gospodarstvom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada začel, eh, oglasila z zahvalo gospeti Kao in porčevalcem v senci zaradi dobrega pogajanja. Z eh, velikim zagonom je to potekalo in vse skupaj je zelo obetavno pričakujemo naslednje korake. Podpiram to poročilo. 40 odstotkov eh, energije porabijo eh, stavbe, potrebujemo trajnostno eh, nastanitev zaradi tega, ker cen energentov rastejo in se energetska varnost slabša. In upam, da bo ta energetska učinkovitost eh, postala prioriteta vseh držav članic. Energetske izkaznice in certifikate o energetski učinkovitosti so dobra. Um, novost eh, in z pametnimi števci lahko eh, potrošniki bolje nadzorujejo eh, svojo porabo. To je lep napredek. Je pa res, da je originalna direktiva bila zelo slabo izvajanja. Komisija dejansko mora natančno spremljati izvajanje te prenovljene direktive in prosim komisijo, da pomaga tudi pri prenosu najboljših praks med državami članice, ter pri eh, zagotavljanju kompatibilnosti minimalnih standardov energetske učinkovitosti. Vsi eh, vemo, da če želimo doseči prehranke, potem mora tako javni kot zasebni sektor eh, se zavedati prednosti, ki so povezani z pobudami za energetsko učinkovitost tako na gospodarski kot na okoljski ravni. Vendar naj vas opozorim, to, temu sem bila pri priča v državi, iz katere prihajam, eh, ko se enostavno ponujo dajejo certifikati eh, kar naslepo, ne glede na dejansko eh, energetsko učinkovitost. In ravno tako obstaja nevarnost identitete, eh, izgube identitete v Evropski uniji. Mislim, da ta eh, direktiva eh, zelo jasno kaže, da smo se skupaj z istim namenom borili pri tej direktivi in dejansko bomo v Evropski uniji najmočnejši, ko se bomo osredotočili na osnovne vrednote, kjer lahko dosežemo napredek v skupnem interesu. Gospa Mitijas, eno minuto. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama naj začnem s čestitkami gospeti Kao za njeno delo in ustrajnost. To je zelo podro, pomembno področje. Izboljšanje energetske učinkovitosti in trajnost na tem področju je bistvena za celo Evropo. Naša poraba po vsej Evropi je bistveno večja, kot je to sprejemljivo in dejansko potrebujemo to vrstne predloge potrebujemo evropsko politiko, ki je ambiciozna. In ta ambiciozna politika pa potrebuje tudi dodatne ukrepe, še zlasti v časih krize, kot so te. Eh, gradbeni sektor je tisti, ki skriva največ potencijalov in je pravzaprav pravi sektor, kjer lahko izvajamo ustrezne javne politike. Na te se bomo sredotočila v zaključku. Te prednosti moramo izkoristiti, zato izkoristimo. Eh, to, kar je na voljo in da ustvarimo um, na milijone novih delovnih mest v naslednjih letih. Ne govorim le o novih, ampak tudi o obstoječih stavbah, ki jih je treba uh, obnoviti. Zato zakonodajo bomo uspeli izboljšati obstoječe stavbe po Evropi. Pri tem pa so potrebne strateške investicije. Eh, to pomeni investicijo tudi v naše državljane in ne le v cegle. Gospod Paska, eno minuto. Uvodom chcem povedať, že som rád, že Európska únia. Na začetku naj e, rečem, da me veseli, da je Evropska unija e, našla način, kako naj energetsko učinkovitost poveže z stavbnim sektorjem z izboljšanje e, izolacijskih sistemov. Eh, predvsem zunanjih eh, sten stavb na tem področju je res moč doseči velike prihranke. Razen tega pa ne gre tukaj le za vprašanje ogrevanja, ampak gre tudi za vprašanje ogrevanja vode in klimatizacije. In mislim, da bo ravno tukaj težko doseči dejanske prihranke. Mm, potrebujemo eh, sofisticirane sisteme za eh, reguliranje temperature v različnih delih stavb in vse stavbe morajo biti samostojne. Tako eh, velja to za poslovne prostore kot za gospodinstva. In pri tem moramo doseči više standarde na področju eh, inženiringa ehm, ter promocijo inteligentnih rešitev za različne vrste stavb. Torej, podati moramo pobude za tiste, ki delajo v tem sektorju, v gradbeništvu oziroma stavbnem sektorju, da izboljšajo svoje znanja. Upam, da se bo obneslo, verjamem pa, da bodo problemi na mnogih področjih gospa carvalho dve minuti. gospod predsednik gospod komisar v evropi je veliko podjetij vse to. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Gradbeni eh, sektor je tisti, ki porabi 40 odstotkov energije in ustvari 35 odstotkov vseh emisij v Evropski uniji. Trenutna zakonodaja pravi, da do leta 2020 eh, morajo novo zgrajene stavbe porabiti praktično nič energije in da je treba obstoječe stavbe obnoviti tako, da postanejo bolj energijsko rč. Eh, učinkovite. Na ta način naj bi postali bolj energetsko neodvisni v Evropi, zmašali izpuste CO2 in istočasno ustvarili nova delovna mesta za naše državljane. Torej, potrebujemo energetsko učinkovitost na področju stavb in to je tudi način, ki bo za izboljšanje eh, stanja v mestih, gospodarsko rast, turizem in ostalo. O adaptacije pa pomenijo tudi več zasebnega in um, javnega investiranja. Tukaj je treba ta povezati, še zlasti na področju malih in srednje velikih podjetij. Potrebujemo um, dodatno izobraževanje za naše državljane, vendar eh, regionalna sredstva se lahko rabijo in smejo rabiti le, če se bo dejansko izboljšala energetska učinkovitost stavb. To pa mora biti tudi spodbuda za zasebne investicije. Da doseči je treba dovolj sredstev tako za novogradne kot za obstoječe stavbe. Gospod Padaren, minuto lugupeetud oma tähtsuselt on proua Tiika raport üks tä- Dame in gospodje, poročilo gospe Tikao je eno najpomembnejših instrumentov na področju energetske učinkovitosti in uh, podnebnih sprememb z katerimi se ukvarjamo v zadnjih letih. In zato je iz srca čestitam, ne bom povdarjal to, kar so drugi že rekli, omenil bom le dve zadevi. Ta direktiva prinaša priložnosti za nove delovna mesta. Če želimo izboljšati energetsko učinkovitost, potrebujemo nove tehnologije in tudi večje povpraševanje za okolju prijazne materijale v gradnji, za um, recikliranje uh, gradbenih odpadkov in razvoj pametnih hiš. Pri tem morajo države članice in komisija sodelovati pri razvoju tehnologij za eh, zmanjšanje negativnih vplivov stavb, eh, ki porabijo 40 odstotkov energije in ustvarijo 35 odstotkov vseh emisij. Kdo bo pa dejansko plačal za vse to? Eh, direktiva predlaga, da mora Evropska komisija uporabiti strukturna sredstva za energetsko učinkovitost stavb. Po mojem mnenju je treba najti sredstva v okviru obstoječega finančnih perspektive. Kolegice in kolege, pozdravljam smer, ki jo predstavlja ta direktiva eh, v luči boja proti podnebnim spremembam. Eh, v leto 2010 Eh, je, le, je leto uh, boja proti revščini in menimo, da uh, je veliko ljudi, ki še vedno živi v revščini. Vendar pa se ta nova direktiva nanaša samo na nove stavbe in uh, v bistvu pokriva samo 2,7 milijona stanovanj, jih je pa v celi Evropski uniji 230. Treba bi bilo obnoviti 150 milijonov stanovanj do leta 2020. 50. Gospod komisar, od leta 2007 je 4 odstotke takih stavb, kjer je mogoče izboljšati njihovo energetsko učinkovitost, ampak se uporabljajo samo delno. Kako boste pritisnili na države članice, da bodo sklade, ki so na razpolago, uporabile za to, da bodo uh, izvedle ustrezne eh, investicije? Hvala lepa. No, Naslednji govornik, gospod Saudargas, eh, gospa Saudargas, za dve minuti, prosim. Gospod Saudargas, hvala lepa. Kot vas je veliko omenilo, bo najekonomičnejši način zagotavljanja energetske varnosti ta, da energijo hranimo, da z njo ravnamo varčno. Pridružujem se drugim kolegom in tudi sam želim čestitati poročevalki in vsem drugim kolegom, ki so se trudili s tem dokumentom v gradbeništvu. Obstaja še veliko neizkoriščenega potencijala, ne samo pri eh, varčevanju z energijo, ampak tudi pri odpiranju novih delovnih mest in eh, pri uporabi novih tehnologij v Litvi, odkudar prihajam. Eh, je osemdeset odstotkov stavb bilo izgrajenih pred več kot dvajsetimi leti. To so stavbe, ki so energetsko neočinkovite in nova direktiva eh, je res eh, dokument, ki prihaja ob pravem trenutku in je zlasti potrebna v času te krize. Dogovor s svetom je Eh, pripeljal do uravnoteženega predloga, ki upošteva tudi načelo subsidijarnosti. Ravno tako vsebuje minimalne standarde za nove in obnovljene stavbe, kar bo vse ustvarilo nove dobre pogoje za varčevanje z energetskimi viri in za varčevanje tudi z denarjem. Pravila o certifikaciji so pravila, ki bodo prav gotovo eh, spodbudila ljudi, da bodo spremenili svoje vedenje in svoje navade. Gospod predsednik, veliko krat je že bilo rečeno to, kar bom sedaj povedal, pa vseeno. eno uspešnost te direktive bo v veliki meri odvisna tudi od tega, kako hitro jo bodo začele države članice uporabljati v državah članicah. Zato pa potrebujemo aktivne ukrepe podpore tako na ravni EU kot eh, se strani Evropske unije. Energetska učinkovitost je ena od prioritet in mora postati tudi prioriteta za vsako državo članico posebej. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gremo k postopku. Ujemi pozornost predsednika. Eno minuto za vsakega gospod. Majonesko je prvi. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Directiva privind Hvala. Direktiva o energetski učinkovitosti stavb bo neposredno vplivala na novo, nov način gradnje v gradbenem sektorju. Uh, To bo pripomoglo k zmanjševanju potrošne energije in bo vplivalo tudi na trge. Hkrati bo omogočalo več delovnih mest in zagotovilo boljšo varnost na področju skrbe z energijo v Evropski uniji. Moramo pa tudi zato zagotoviti finančne instrumente. Evropski državljani ne morejo sami financirati modernizacije teh sistemov največji znesek, ki se ga lahko dobi iz regionalnih skladov, ni zadosten in zato bi ga bilo treba povečati. Komisija mora to podpreti in to tako, da bo do leta 2014 ustanovila sklad za energetsko učinkovitost, ki bi ga lahko sofinancirale države članice, Evropska unija in pa mednarodni denarni sklad. Podpiram komisijo pri projektu pametnih mestnih projektov. Morali bi povečati prizadevanje v državah članicah, zato da tudi izmenjujemo dobre prakse in da tudi vzpostavimo nove finančna sredstva za izboljšanje učinkovitost, energetsko energetskost stavb. Gospod Abadži, za eno minuto. Rad bi čestital poročevalki vendar to poročilo ne bo kaj dosti vredno, če ne bo opremljeno z denarjem. Gospod komisar Oettinger, v proračunu po letu 2013 in v kohezijskih skladih je treba mobilizirati sredstva, poleg tega pa je treba mobilizirati zasebni kapital in tu velja tudi načelo, da je treba tudi zahtevati denar od prebivalstva. Omenjeno je bilo že, da bi morali tudi zbrati posamezne izkušnje držav članic, naprimer za zagotavljanjem posojil na mačarskem. Smo 250 tisoč betonskih eh, zgrad modernizirali in situacija v teh stavbah je posebej huda. Ta program velja nadaljevati in ga tudi razširiti na podeželske področja. Hvala lepa. Okirjoš Mölcer, je ena lepo. Gospod Mölcer, minuta. Spoštovani komisar, v trenutni razpravi bi morali tudi upoštevati določene zadeve. Po eni strani je potencial privrčevanja energije pri stanovanskih stavbah sporno. To, kar je bilo enostavno izvesti, smo že izvedli. Sanacije predvsem zaščitenih stavb pa lahko postanejo zelo drage in potem ne koristi kaj dosti, če smo obnovili stavbo z veliko energetsko učinkovitostjo, potem pa je stavba prazna, ker je najemnina previsoka. In tudi pri podnebni zaščiti, pri zaščiti podnebja ne smemo posegati po pravicah državljanov. Naprimer, obvezna solarna energija, tako kot je to v Marburgu, ne sme biti uresničena. In tudi za stavbami za nično energijo, tudi to je vprašljivo. Pokrivati lastno porabo energije z um, sončno energijo je zelo težko, kajti vemo, da je to možno le, kadar je dovolj sonca in tudi kombinacija z pridobivanjem energije in pa elektrike je vprašljivo. Tu bi vedno lahko nastajale še vedno zelo visoke cene ob vrhuncih porabe. Pri tem pa nam tudi primankuje še ustreznih naprav. Hvala lepa. Irjuš Kelly, Jena Lepto. Gospod Kelly, minuta. Kamago se učon fáiltíonn leis an tuarascáil seo agus go háirithe na puintí úntacha agus na moltúnáile lipa V tem poročilu je, in tudi slišali smo, veliko dobrih priporočil. Vsekakor je jasno, da stavbe, kot jih imamo danes in pa um, hiše, ki jih obstajajo, da bodo te hiše in stavbe obstajale ne le leta 2020, ampak tudi leta 2050. Zato se moramo že sedaj ozredotočiti na te zgradbe. V moji državi je trenutno zelo veliko brezposelnih. To pa tudi zato, ker ni nobenih novogradan trenutno v poteku. Je pa tudi cel kup stavb, ki so praznenih, če ne živi v njih. In tako tudi ne bo neke potrebe potem, da bi gradili nove. Kot so rekli kolegi, se moramo osredotočiti na obstoječe stavbe. In rad bi rekel komisarju, da bi morale vlade koristiti strukturne sklade in tako naprej, zato da se tega problema lotijo nemudoma. To je izjemno pomembno in ta načrt je treba izvesti. Hvala lepa, gospa Bešesko. Hvala, predsedujoči. Najprej bi rada čestitala poročevalki, gospeti Kav, za to poročilo zgradbe imajo velik potencial pri vrčevanju energije in zato je izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bistvenega pomena za doseganje ciljev EU 2020. Energetski certifikati so nujno potrebni, prvič zato, da se kupca obvesti o sami energetski eh, učinkovitosti stavbe zato bi bilo treba certifikate vključiti že letos v transakcije nepremičnin. Vendar pa je bil zakon preložen v Romuniji. Glavni razlog je to, da je premalo oseb, ki bi lahko to certificirale in pa tveganje, da bi cene starih stavb močno narasle. Te ukrepe bomo v Romuniji uvedli 1. januarja 2011 in to najkasneje takrat. Za državljane bo glavna prednost v tem, da da se bo zmanjšalo, zmanjšali se bojo stroški uporabe teh stavb. In zato smo tudi dobili določena sredstva. Hvala. Gospa Rojtova, minuta. Děkuji, pane predsedo. Není pochyb o tom, že zvýšení energetických úspor... Hvala lepa, predsedujoči. Brez dvoma je energetska učinkovita stavb s pomočjo te direktive dobila nek pomen. To je pomembno za trajnosten razvoj, hkrati pa je to bistvenega pomena za neodvisnost Evropske od tretjih držav. Želela bi si tudi, da bi se emisije zmanjšale in da bi bili manj odvisni od nafte in drugih verov iz tretjih držav. Pozdravljam to direktivo, ki bo podala nov zagon toplotnim izolacijam stavb. Te prispevajo kar eno tretjino emisij plinov, zato moramo dodeliti potrebna sredstva za izboljšanje tega stanja. Pozdravljam tudi to, kar je povedal gospod Maneskus, najbrž, da bi se ustanovilo poseben sklad. V ta sklad, ta sklad pa bi moral biti namenjen vsem stavbam v Evropi. In Še gospa Vertman, minuta. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, leto 2008 se je Evropska unija zavezala, da bo do leta 2020 potrošnja energije zmanjšala za 20 odstotkov. Z izboljšanje energetske učinkovitosti stavb s ciljem, da bi se z nizkoenergetskimi hišami zmanjšali porabo energijo, je to možno. To pa bomo, s tem pa bomo lahko tudi premagali krizo potrebujemo strokovnjake, s tem bomo tudi ustvarili delovna mesta, hkrati pa bomo dolgoročno zmanjšali stroške gospodinstv, državljanov in državljanstv. Potem pa bi še opomnila na energetsko situacijo tako imenovanih starih stavb in hiš in pa potrebo po ustreznem izboljšanju njihove energetske situacije. Hvala lepa. Torej, Ektolovo. V imenu komisije gospod Oettinger, izvolite. Spoštovane gospe in gospodje poslanci, strinjamo se o tem, kakšen pomen ima obstoj stavb in pa sanacija obstoječih stavb in pa novogradnja stavb za naše skupne cilje energetske učinkovitosti in pa zmanjševanja emisij CO2 če pogledate tudi druga področja, naprimer toplarne, energetski miks na splošno ali pa avtomotiv področje, imate kar malo akterjev, ki tukaj pridejo poštejo. Energetska podjetja ali pa 12 do 15 proizvajalcev avtomobilov v Evropi. Torej, število partnerjev, ki jih je treba pridobiti, je skromno na področju stavb, pa je tam ogromno akterjev, lastniki stavb, najemniki, uporabniki, občine oziroma lokalne skupnosti z svojimi zazidalnimi načrti in pa nasplošno z razvojnimi načrti za mesta, regionalni akterji, za, ki so za gradbene zakone, včasih dežele, včasih pa države. Kratko malo. noben, no področje, kar se tiče odstotkov na področju energetike, ni tako zelo pomembno kot ravno stavbe in nihče nima vertikalno in horizontalno toliko partnerjev in to velja izkoristiti. Zato je ta direktiva danes pomemben korak, a to še ni zadnja beseda, ki smo jo povedali na to temo. Z veseljem si, sem si zapisal vaše predloge, pobude in verjemite mi, uspeh pri tej direktivi mi je prav tako pomemben, kot je bil uspeh pri zapisu te direktive. Vrednost bo pridobila ta direktiva pri uresničevanju in tu potrebujemo vse akterje, države članice, a tudi lokalno samoupravo in pa lastnike in pa uporabnike naših stavb. Ne želimo le pri novogradnjah, ne, temveč tudi pri sanacijah izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe energije. Naš predlog, kako bi lahko 115 ali več milijonov evrov uporabili konkretno in pa čim prej. To bomo predložili v naslednjih tednih in eh, priprave te potekajo zelo intenzivno. Želimo predložiti čim kasneje, zato da bi vedeli, ali bo več kot 115 milijonov, hkrati pa pravočasno, zato da nam ne bo denar ušel v tej časovnici. Junija in septembra bomo z veseljem se še naprej pogovarjali o tem programu za obnovljive vere in pa za energetsko učinkovitost z vsemi poslanci, ki so za to zainteresirani. S kolegom Hanom se trenutno pogovarjamo o tem, kako bi lahko v tekočem finančnem obdobju okrepili regionalne programe oziroma jih osmerili v energetske cilje in on to izredno podpira. In pogovarjamo se tudi o tem, kako bi v naslednjem finančnem obdobju za naslednjimi eh, podpornimi programi večjo težo dali tudi temi energijo v stavbah. Zato pa potrebujem tudi vas, kajti v, že zdaleč se nahajamo v predpripravi za naslednji finančni okvir in poznate velike programe v proračune Evropske unije. Ne verjamem, da nam bodo države članice dale več denarja. V krizi in v toku konsolidacije proračunov moramo s tem, kar trenutno imamo, s tem odstotkom BDP-ja se zadovoljiti. Toliko bolj gre potem za prednostne naloge energija, raziskave v energiji, vrčevalni programi na področju energije za akterja na licu mesta in pa druge možnosti. Tudi meni gre za to, da bi že pred naslednjo finan, naslednjim finančnim obdobjem z vami obravnaval vprašanje, kako lahko lokalne, regionalne in nacionalne programe sanacij stavb združimo z našimi cilji in po potrebi tudi z dopolnjenim evropskim finančnim načrtom. Kot rečeno, gre za pomemben načrt, ki je eh, za pomemben korak, ki ne bo zadnji. Z veseljem spremam vaše pobude in prepričan sem, da nas boste nadzirali za to, da bomo pri izvajanju direktive tudi uspešni. Zahvaljujem se vam vsem poslancem in poslankam, predvsem seveda poročevalki. V drugih regijah sveta, v ZDA in na kitajskem, z zanimanjem spremljajo to direktivo, kajti Evropa je s tem drugim celinam velik korak vnaprej. Hvala lepa. Hvala sedaj pa še poročevalka, gospa Tikao. Spoštovani komisar, spoštovani predsedujoči, zahvalil bi se za, zahvalila bi se za vašo podporo. Gre za začetek postopka za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Evropski parlament bo trajni partner in pa zelo ambiciozen partner, ki bi rad videl preglednost pri sprejemanju vseh teh dokumentov. Loči med obstoječimi stavbami in novimi stavbami ker je treba upoštevati tudi lastništvo, to je namreč različno tudi od države do države, različno pa je tudi z vidika struktur stavb. Mislim, da bi morali uporabiti tudi umestni pregled finančne perspektive, ki je bil izveden leta 2010, zato da revidiramo finančne programe in dodelimo več denarja učinkovitosti stavb. Države članice lahko koristijo 4 odstotke iz sklada za razvoj in če se jim zdi to smiselno, lahko to tudi zmanjša, ampak ne za več kot pet odstotkov za učinkovito stavb. Vsi skladi, ki bodo dodeljeni za energetsko učinkovitost, bodo tudi upoštevali davčno situacijo na področju posameznih lokalnih skupnostih. Le, če bomo več kot 4 odstotke skladov, ki so namenjeni energetski učinkovitosti v letu 2010 do 2013 povečali, bomo lahko prosili, oziroma če jih bomo potrošili, bomo lahko tudi prosili za več sredstev v naslednjem obdobju. In predlagam, da bi to številko povečali na 8 do 12 odstotkov. Želela pa bi si, da bi teh 115 milijonov evrov, ki niso bili izkoriščeni, da bi se jih dodelilo pobudi pametna mesta ali inteligentna mesta. Verjamem, da za leto 2014 do 2020 bi morala biti energetska učinkovitost na vrhu naših prioritet in predvsem bi se morali posvetiti tudi podeželju. Evropski parlament je prosil za ustanovitev sklada, ki bi bil namenjen energetski učinkovitosti od leta 2007. Podprli vas bomo pri ustanovitvi tega sklada. Hvala. Hvala lepa, gospod Tikav. Zaključujem razpravo in glasovali o tem pa bomo jutri. Spoštovani kolegi, na dnevnem redu pa bomo sedaj glasovali o poročilu Mandrst, o tekstilnih imenih in podobnih izdelkih. Je poročevalec tukaj?